Nova začenja. Zapisnik iz zasedanja 11. marca 2010 in besedilo imate na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Dobro, potem je zapisnik sprejet. Obveščam vas,